koleżanki i koledzy e, ladies and gentlemen colleagues Gospe in gospodje, spoštovani kolegi, prosim, sedite. E, Razpočinamo vybor viceprezidenta. Sedaj začenjamo s postopkom izvolitve podpredsednika parlamenta. Gospe in gospodje, spoštovani kolegi, začenjamo torej z izvolitvijo eh, podpredsednika Evropskega parlamenta. Prosim o zajemče mesta, koležanki in koledzi. Ali vas lahko vse prosim sedaj, da sedete? Prosim, če sedete. Koleks. Wall. Robert. Robert. Robert. Sedite, prosim. E, zgodnje s postanovljenjem artik... In sedaj s soglasjem eh, in sicer eh, pravilo 13. 13., 15. in 18. Eh, pravilo so podlaga za izvolitev podpredsednika Evropskega parlamenta. In kot veste, je eden od naših kolegov, ki je bil 11. podpredsednik, bil izvoljen v svoj nacionalni parlament uh, in je eh, torej sedaj predsednik tega parlamenta. To je eh, naš eh, kolega Pavel Šmit, tako da se je sedaj to mesto tega podpredsednika prosta, prosto in zato bomo sedaj izvolili naslednj, torej novega podpredsednika. Gospod Laslov Turkeš je eno od imen. Povjadomil mnje oficialnje kandidat me je uradno obvestil, da z veseljem sprejema to kandidaturo. Je edini kandidat, eh, zaradi tega vam predlagam, da ga eh, s soglasjem in z aplauzom eh, sprememo v skladu s 13. pravilom poslovnika. Hvala lepa. Vsem se vam zahvaljujem. E, sedaj pa bi e, želel vprašati, ali kdo nasprotuje ali pa ima pridržke ali nasprotuje, nasprotuje e, tej izvolitvi. To vam, vprašanje vam moram zastaviti po poslovniku. Gospod Vadim tudi ima besedo. Ladies and gentlemen, Gospe in gospodje, prvič me je danes sram, da sem poslanec Evropskega parlamenta. Prvič je človek, ki je zavrnil trianonski sporazum, ki je bil podpisan po prvi svetovni vojni, promoviran in izvoljen na tako pomembno mesto v Evropskem parlamentu. Protestiram. Trenutno govorita dva govornika vsi skupaj gradimo radodarn projekt Združene Evrope. Ja Vprašal sem vas, če se strinjate, rekli ste, da ne. Bomo, o tem bomo morali sedaj formalno glasovati, glasovali bomo uradno in sicer skratka uradno glasovanje. In sicer bomo glasovali elektronsko, prosim, če se pripravite na elektronsko glasovanje. In ko bom rekel, da začenjamo z glasovanjem, glasujte. Gospod Svoboda. Obveščeni smo bili, da kandidat želi najprej podati izjavo. Morda smo dobili napačno informacijo. Če želi kandidat podati izjavo, mislim, da bi mu morali dati besedo. Hvala. Naš kandidat chcel bi povedati par slov do nas. Bardzo proszę. Ali morda želi kandidat spregovoriti nekaj besed? President. Imate besedo. X. Predsednik, spoštovani kolegi. Pripravil sem kratko izjavo. Dovolite, da jo preberem. V veliko čast mi je, da sem izvoljen za podpredsednika parlamenta s podporo ljudske stranke. In Eh, eh, tako kot eh, eh, ko eh, sem prejel red eh, zvezde ob komemoraciji 20. Eh, obletnice paca komunistične vladavine v Romuniji. Pred 20. leti so ljudje različnih etničnih eh, ozadij temišvare združeni eh, zaradi svojega poguma eh,

Eh, in eh, pred enakimi nevarnostmi eh, se dvignili proti Čavšeškovemu režimu. Danes nadaljujem svojimi prizadevanji zastopanja interesov svoje države v duhu borbe za človekove pravice, verske pravice in svoboščine ob zavezanosti in pripadnosti krščanskim vrednotam vrednotom. E, e, prav tako spodbujam e, nadaljno evropsko širitev vzhodne in srednje Evrope, zlasti pa tudi podpiram mađarsko manjšino v Romuniji, katere predstavnik sem. In Zelo vesel sem, da sem poslanec Evropskega parlamenta in to v obdobju po, eh, po uveljavitvi Lizbonske pogodbe, kar označuje nov začetek Združene Evrope. Hvala za vašo pozornost. E, dziękuję, dziękuję koledze za wypowiedź. E, proszę państwa. Hvala lepa. Hvala za to izjavo, spoštovani kolega. Bomo torej glasovali elektronsko in eh, potem se bo na zaslonu, eh, boste zagledali ime kandidata eh, in takrat boste začeli glasovati bodi si za, eh, proti ali pa če se vzdržite. Mislim, da je to dovolj jasno. V skladu s 15. pravilom bo kandidat, ki dobi relativno večino odanih glasov, izvoljen. Sedaj začenjamo z glasovanjem.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 i should say the proszę państwa proszę o uwagę gospe in gospodje prosim za pozornost kot vemo gre za glasovanje ki poteka ki naj poteka diskretno zato vas prosim da glasujete bodi si za, bodi si proti ali se vzdržite. Tako bo to potekalo in tako bo to tudi zabeleženo. E, in tako delamo tudi, ko gre za osebne zadeve. Prosim, da pritisnete na ustrezen gumb. Kolego, proše bardzo. Monsieur le Président, excusez-moi, je suis peut-être. Gospod predsednik, oprostite, mogoče sem edini v tem položaju, vendar ne vem pravzaprav, kaj naj naredim. Tukaj vidim naprimer ničlo, vidim eh, plus, eh, pravzaprav ne vem, kako naj glasujem, bodi si da, proti ali se vzdržim. Možna. Če je le možno, hvala lepa, torej če glasujemo za, potem premaknete kurzor k plusu. Če ste proti, potem je treba kurzor uh, imeti na minusu. Če ste se vzdržali, mora biti kurzor na ničli. Well, should we? Uh, eh, koležanki in koledzi. Dragi kolegi, vidim, da je nekaj problemov, tehničnih problemov oziroma problemov tehnične narave v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 tam imate veliko število dobro plačanih kolegic in kolegov, ki vam prav gotovo lahko pomagajo pri odgovoru na naslednje vprašanja. Na zaslonu pri meni imam ime Tökeš. Potem imam na svoj napravi tri gumbe, ki jih je treba pritisniti pri poimenskem glasovanju. Prvi gumb je da, srednji vzdržani, tretji gumb ne. Je to točno? Ali to pomeni? Heißt das, das bedeutet das? Ali to pomeni, da tisti, ki želijo, tukajša pritisnejo na tipko ja, tisti, ki ga ne želijo, na tipko ne in tisti, ki se želijo zdržati kot moja poslanska skupina, pa na gumb zdržanje. To v redu? Ja, hvala. Tak, prosim, panjstva. Ja. Da, tako je. Točno tako in to sem tudi že povedal. Tisti, ki so za, je to. Eh, in ki so za, torej naj pritisnejo na da, tisti, ki so za ne, na ne, tisti, ki se želijo vzdržati glasovanja, pa pritisnejo na ničlo. Kolega Magos, prosim, bardzo. Kolega, imate besedo. Oprostite, gospod eh, predsednik, če se ponovno javljam besedo. To je po vašem jasnem odgovoru, kar pa je sedaj v nasprotju s tem, kar mi je služba parlamenta povedala. Eh, drugače in zato mi to ni jasno, oprostite, eh, da ponovno interveniram, vendar bi želel resnično dobiti jasen odgovor, gospod predsednik. Jasno, jasen odgovor na vprašanje je, da, da glasujemo bodi si za torej smo za, proti ali pa se vzdržimo. In eh, skratka, eh, skupaj se potem računa vzdržane eh, in pritrdilne glasove. Če glasujete proti ali pa z gumbom vzdržani, pridemo do enakega praktičnega rezultata. Naj ponovim še enkrat. Enak rezultat. Glasujete za, to je plus. Gumb plus. Če ste se vzdržali ali pa glasujete proti, v tem primeru eh, potem pravzaprav pride do enakega rezultata. In to je informacija, ki jo sam imam na voljo s tem v zvezi. Lepo prosim, gospe in gospodje. Prosil bi za vašo pozornost. Kolegi, eh, želel bi, kaj ti eh, predlagam, da začnemo z glasovanjem. Če so vprašanja, bomo imeli, dali na voljo še trem ljudem, da zastavijo vprašanje. Uh, prosim pa, da zaključimo z glasovanjem, ne da bi prešteli oziroma imeli eh, glasovalni rezultat. Trenutno ne bomo šteli glasov. Tri vprašanja, samo tri vprašanja. Koga vidim tamle? Ne mislite, da je to skladno s poslovnikom Evropskega parlamenta. Je nespremljivo, če ne dobimo jasnega rezultata, kdo je bil za, kdo je bil proti in kdo se je vzdržal. In iz načina, kako uporabljamo te tipke eh, in ko se pravzaprav ne zabeleži glasov proti, ko ne vemo pravzaprav, kako eh, se eh, šteje glasove za V tem primeru je to eh, nejasno in se bomo zdržali. Hvala lepa. Naslednje vprašanje. Uh, Gospod predsednik, eh, mislim, da resnično to ni nekaj, kar je popolnoma nerazumljivega. Želimo glasovati za, proti ali se vzdržati, kot običajno. Če tega ne morete organizirati, potem pač ne moremo o tem glasovati. Petanje, prosim, bardzo. Tretje vprašanje, prosim. Eh, gospod predsednik, eh, samo tehnična pripomba. Eh, to pri nas sistem funkcionira tako, da se najprej pritisne na ja in če gremo na ne, je še vedno modra lučka. Če pa gremo na ne, se sploh nič ne pripa, prikaže. Samo preko ja pridemo na ne in mislim, da to ni tehnično smislen postopek. Okay.

Ja. Äh, gospod predsednik äh, mislim da bi se stvari morali lotiti nekoliko mirneje običajno se podpredsednice in podpredsedniki te hiše volijo na začetku zakonodajnega obdobja oziroma eh, na sredini mandatnega obdobja s pomočjo seznama eh, če eh, delamo na ta način vedno izvemo, eh, koliko ja glasov je dobila kolegica oziroma kolega. In eh, iz tega dobimo tudi eh, zaporedje predsedstva. Ker je eden izmed ko eh, Lego odšel, mi sedaj eh, namesto njega volimo novega eh, podpredsednika. Če dobi dovolj glasov ja, potem je izvoljen. Drugo ni pomembno. To se razlikuje od drugih volitev. Tajno glasovanje je predsednik parlamenta perfektno opisal. Pri meni je to čudovito delovalo, ne da bi morala pritisniti različne tipke. Pritisnila eh, sem tisto, kar sem želela, pokazala se je modra lučka in mislim, da to lahko vsi skupaj še enkrat poskusimo, gospod predsednik. E, ja se s koležanko celkovite zgadzam. Pa... Hvala. E, strinjam se z vami, draga kolegica in predlagam, da začnemo glasovati. Kdo, eh, tisti, ki želijo glasovati za, naj pritisne ustrezno tipko, tisti, ki so proti ali pa ki se želijo zdržiti, eh, se lahko poslužijo ustrezne tipke, spet ustrezne tipke. Eh, to ni nič novega in nič učenega. Odpiram glasovanje. Če vsi zagosovali,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 334 eh, eh, za, 1 168 proti, 168 proti. dvesto sedem vzdržanih. To je kvalificirana večina. Kvalificirana večina torej. dovolite, da čestitam kolegu za gospodu Tukasu za izvolitev in za rezultat tega glasovanja, da je dosegel kvalificirano večino in eh, je izvoljen na mesto podpredsednika. Želim mu veliko uspeha pri opravljanju eh, svojega mandata. In eh, gospod podpredsednik Tukas, bo enajsti zaporedni podpredsednik Evropskega parlamenta. Well, 331. 331. Moja naprava ni delovala in sem proti. Eh, mr president gospod uh, predsednik zelo mi je žal da to še naprej svojo intervencijo podaljšujem. To, kar ste povedali v svojih navodilih, da lahko glasujemo bodi si za ali se vzdržijo, končen rezultat eh, kaže tako za kot proti kot eh, vzdržani. In mislim, da bi mnogi glasovali drugače, če bi imeli na voljo vse troje. Naj vprašam, ali je to pravilen način eh, in da to naredimo še enkrat zadnjič. Hvala lepa. Vsi zadržki, ki se nanašajo na to glasovanje, bodo zabeleženi in potem tudi eh, ocenjeni kot ponavadi, vendar v skladu s tem rezultatom. Eh, imamo kvalificirano večino, ki je bila dosežena in eh, podpredsednik je torej bil izvoljen. Vsi pridržki pa bodo upoštevani. Če imate pritožbe ali pridržke, prosim, če se pri, eh, čim prejavite danes ali jutri in eh, takrat eh, se bom lahko na nje odzval. Najlepša hvala. Uh, Pozdravljeni. Ponovno moramo nastaviti elektronski sistem, nekaj minut bo to trajalo. Gospod Svoboda, imate besedo. Gospod predsednik, želel sem samo sporočiti, da imamo 789 poslancev. Eh, ko sem vse skupaj eh, seštev. Mislim, da je to nekoliko preveč. Upam, da naslednje glasovanja ne bodo pokazala tolikšnega števila poslancev. Hvala. right sir robert. on mr swoboda's point kar zadeva komentar gospoda svobode če je potrebno kaj dodati ob koncu glasovanja uh, vam bom to omogočil gospod robert atkins just shout mr president uh, mr gospod predsedujoči Eh, to, kar je povedal gospod Svoboda, je povsem upravičeno. Moj dobri prijatelj Malcolm Harvey je seštevil številke in če pr... tudi če je, glaso... če je res glasovalo več eh, ljudi, kot je prisotnih, 775 eh, ali celo 789, potem vsekakor rezultat tega glasovanja ne more biti veljaven. Torej moramo in res prosim, da to takoj, po, ko boste zaključili s predsedovanjem, posredujete predsedstvo. Eh, moramo organizirati, da bomo jutri imeli ponovno glasovanje ali s papirnatimi glasovnicami ali pa s sistemom, ki bo ustrezno deloval. As I said, I'll try and get back to you before the end of this voting period. Poskušal bom še do konca današnjega glasovanja sporočiti, kaj se dogaja. Očitno prihaja do določenih težav. Eh, na to je opozoril gospod eh, Svoboda. Ampak nočem eh, stvari odlašati. Gre za problem, ki ga preučujemo in kar najhitreje vam bom povedal, kakšen je rezultat. Zdaj pa nadaljujemo z glasovanjem, ker bo trajalo kakšno uro, kolegi in kolegice. Prva točka na dnevnem redu je poročilo gospe Matere o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Preden bomo glasovali, predajam besedo poročevalci gospe Matera. Izvolite. Hvala. Hvala, predsedujoči, kolegi in kolegice. Uh, V kontekstu trenutne gospodarske krize je ena od velikih težav, s katerim se soočajo gospodarstva, brezposelnost. Gre za grožno, ki je dosegla alarmantne razsežnosti in znaša 10 odstotkov v številnih državah eh, evroobmočja. Evropske institucije eh, pripravljajo proračun za leto 2011 in so eh, tukaj predviden tudi svežen sredstev iz sklada za prilagoditev globalizaciji. Dobili smo kar nekaj pomembnih zahtevkov za porabo teh sredstev in pripričana sem, da je v tem trenutku ta sredstva potrebno uporabiti za to, da se bomo lahko hitro odzvali in pomagali ljudem, ki so zaposleni v podjetjih, eh, ki jih je prizadela kriza ali selitev proizvodnje zato moramo eh, spodbujati ta sklad v pozameznih državah in poskrbeti za ljudi. Najlepša hvala, glasujemo s poimenskim glasovanjem. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto 575 glasovi za, 51 proti, 25 državnih. Naslednje poročilo tudi gospe Matere. Tudi tukaj glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja, tudi to je sprijeto. Naslednja točka je še eno poročilo gospe Matere, tudi tukaj glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Tudi to je sprejeto. In še naslednje poročilo, tudi gospe Matera in tudi s poimenskim glasovanjem. Glasujemo. Konec glasovanja. Tudi to je sprejeto. Hvala, gospe Matera. Naslednje poročilo je poročilo gospoda Tremopulusa o preglednosti regionalne politike in njenem financiranju. Predajam besedo pročevalcu. Gospod Tremoplos, imate besedo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kolegi in kolegice, namen tega poročila o preglednosti regionalne politike in financiranju te politike je pomembno za to, da vsi, ki prejemajo sredstva iz tega vira, um, posredujejo podatke o tem, zakaj se denar porablja in da ima vsakdo upogled v te podatke. To poročilo, ki sem ga oblikoval v, v okviru odbora regiji, vsebuje priporočila o prihodnjem oblikovanju regionalne politike. Predvidene so eh, dodatne informacije ob objavi eh, imetnikov pravic, ravno tako pa so predvidena tudi zavezujoča pravila o eh, odnosih med njimi. Tukaj govorimo torej o regionalni politiki in komisija mora Eh, poskrbeti za jasno strukturo informacij, ki morajo biti tukaj na voljo. Evropska pobuda za preglednost mora biti sestavni del tudi eh, novih postopkov pregleda in revizije. Mislim, da je potrebno vzpostaviti ustrezno komunikacijo, ustrezno informiranje, tako da bomo dejansko razumeli, eh, Eh, kaj se dogaja in da bomo lahko odkrili tudi primere goljufi. Eh, potreben je nadzor in preverjanje na vsakem eh, koraku verige. To pomeni, da mora to veljati za kompletno dokumentarno verigo. To je sestavni del klauzule o združevanju uh, Eh, ki je pri, eh, vključena v pravila o financiranju. Zahvaljujem se poročevalcem v senci iz drugih poslanskih skupin za pozitiven rezultat, ki upam, da ga bomo zdaj zabeležili. Najlepša hvala. Zdaj o tem glasujemo in sicer poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto hvala gospodu Tremopolusu. Naslednje poročilo je poročilo gospoda Kelija o finančnih prispevkih Evropske unije v mednarodni sklad za Irsko. Predajam besedo poročevalcu. Uh, Najlepša hvala. Vem, da kolegi niso nadušeni nad tem, da eh, spregovorim v tem trenutku, ampak upam, da mi boste dovolili nekaj minut, glede na to, da o tem nismo razpravljali v tem parlamentu. E, Večina ljudi na Irskem in izven Irske misli, da mednarodni sklad v veliki meri financirajo ZDA. ZDA so igrale pomembno vlogo in zato se jim zahvaljujem. Enako velja tudi za Kanado, Avstralijo in Novo Zelandijo. V obdobju po letu 2006 je Evropska unija pravzaprav nam, eh, ponudila 57 odstotkov finančne podpore. In, eh, to ne sme biti skrivnost. Zato je potrebno povdariti vlogo, ki jo je odigrala Evropska unija eh, pri vzpostavljanju stikov in eh, zaupanja ter eh, mirovnem procesu na Severnem Irskem. Ta mir zaenkrat še drži in zato se je potrebno zahvaliti vsem tistim, ki so k temu prispevali. Veliko je teh ljudi. Uh, Tu so med drugim, med drugim tudi pripadniki strank, ki so tudi eh, poslanci v tem parlamentu, eh, vendar pa in eh, po drugi strani so tu stranke, ki nikdar niso našle poti v Evropo, ker so zelo ekstremne, ampak vsi ti ljudje, ki se pred 20 leti ne bi niti pogovarjali, so sedeli za isto mizo in zato se zahvaljujem vsem tistim, ki so tvegali za mir na Severnem Irskem in upam, da se bo ta mir nadaljeval. Eh, zato vas pozivam, da soglasno podprete to poročilo in zahvaljujem se vsem, ki so prispevali k mirovnemu procesu v moje državi. Najlepša hvala. Hvala, gospod Kelly. Zdaj bomo o tem glasovali v poimenskem glasovanju. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala, gospod Kelly. Zdaj pa prehajamo na poročilo Marinesku. Gospod Plerone. Grazie, presidente. Notato, che tra la votazione... Najlepša hvala, predsedujoči. 150 kolegov je izginilo od... Uh, v času od glasovanja o podpredsedniku in eh, do sedanjega, zadnjega glasovanja. Morda bi morali to preučiti. Niso izginili in mislim, da vam bomo lahko zelo kmalo ponudili eh, jasno razlago tega, kaj se je zgodilo. Nedvomno ni šlo za neko eh, božjo intervencijo. No, prvičilo Marinesko, prvi svežen. Eh, je razdeljen v dva dela in glasujemo poimensko najprej o prvem delu. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa prehajamo na drugi del prvega svežna, zopet s poimenskim glasovanjem. Glasujemo. Konec glasovanja. Tudi drugi del je sprejet. Sedaj prehajamo na predlog spremembe 82 v treh delih. Vsi deli s poimenskim glasovanjem. Najprej glasujemo o prvem delu. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Drugi del. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa še tretji del, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Tudi tretji del je zavrnjen. S tem je stališče sveta s premembami sprejeto. Zdaj pa prehajamo Uh, čestitke gospodu Marinesku, sedaj pa prihajamo na poročilo Martin. Začenjamo s svežnim predlogom sprememb. Izvolite, sir Robert. Se upravičujem, da vas zopet nadlegujem. Uh, ampak eh, na koncu strani je predvideno še četrto poimensko glasovanje. Rečeno mi je bilo, da je bila pripravljena nova različica glasovalnega seznama, kar pomeni, da smo zaključili z glasovanjem v poročilu Marinesko. Zdaj pa 15 predlogov sprememb odbora AFKO v zvezi s poročilom Martin. Glasujemo, kdo je za gospod predsedujoči v nasprotju z gospodom buzekom eh, eh, v bistvu eh, pravzaprav ste mal podlegli težavi strabizma. Eh, gre za reševanje prilagoditvenih problemov eh, na Lizbonsko pogodbo. V tem besedilu pa je tudi besedilo, ki nima nič opraviti s to pogodbo in ki, eh, ki pravzaprav ne omogoča poslancem, da lahko sami imenujejo svoje zastopnike oziroma predstavnike. In to je nekaj resnega. resnega. Prepustiti očitati predsedniku parlamenta, eh, da eh, na eh, mesto samostojnih oziroma neupisanih poslancev to naredi sam, je nekaj, kar je naskriž s splošnim zakonom in tudi sodno prakso Evropskega sodišča. Zato menim, da bi bilo potrebno odstraniti to dopolnilo iz seznama predlogo sprememb, ki ga imamo pred seboj danes. Hvala months, I... Hvala, gospod Kolnič. E, morda se spomnite tega, da sem bil tudi sam kar nekaj mesecev neodvisen poslanec. Moje politična stališča se toliko razlikujejo od vaših, da eh, lahko povem, da neodvisni poslanci niso skupina in nikdar ne bodo mogli predstavljati skupine. Imamo torej 15 predlogov spremem podbora AFKO. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Peti predlog spremembe v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. Drugi del, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Zdaj pa prehajamo na predlog spremembe 80. Kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 81 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 95. Kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe ena, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 111, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 121, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Potrebujemo kvalificirano večino, zato bomo to preverili. Torej predlog spremembe 121 preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj glasujemo o predlogu spremembe 2. Se upravičujem, pravi predsedujoči, ta je brezpredmeten. now ninety six Prvec nam je 96. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 82. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 86. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 117 za, proti, zdržani, sprejeto. 93 za, se upravičujem, pravi predsedujoči, ta je brezpredmeten. 97, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 98 za, proti, zdržani, preverjamo, preverjamo predlog spremembe 98. Konec glasovanja. 492 glasov proti, zavrnjeno. 99, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 100, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 101, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 102, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 103, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 103, to je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 104 je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 108 za, proti, zdržani, sprejeto. Dobro, bomo preverili, preverjamo predlog spremembe 108. konec glasovanja. Sprejeto s 396 glasovi za, 83 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 84 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 85 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj prehajamo na 112. Kdo je za, proti, vzdržani, sprijetno. Zdaj pa 62 in 4, do 64, ti so brezpredmetni. 122, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 105, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 106, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Torej, gospod Martin, imate besedo. Sorry, President, I don't want to delay the House, but. Hvala, nočem povzročati zamude, ampak preden zaključimo s to točko, dve tehnični zadeve. Kot veste, se je ta proces začel novembra lani. To pomeni, da moramo vključiti novo uvodno izjavo, da bomo to povezali in sicer, da upoštevamo. Uh, odločitev z 25. novembra 2009 o prilagoditvi poslovnika Lizbonski pogodbi. To je samo nekakšna tehnična povezava in pa eh, drugič, eh, trenutno je zapisano, da bodo ta pravila stopila v veljavo 1. decembra 2009, kar seveda ni jasno, ni mogoče, zato eh, prosim, da zapišemo, da stopijo v veljavo s prvim dnem naslednjega plenarnega zasedanja. Najlepša hvala, gospod Martin, za opravljeno delo v zvezi s tem. Zdaj pa prehajamo na poročilo Jedževska. In sicer gre za predlog proračuna za leto 2011. Najprej predlog 34, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Gospod Lambrinidis, res želite, da preverim? Predloga spremembe 1 in 18. Glasujemo poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 19. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 20. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. 10 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 2, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 11, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 12, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 13, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 14 v treh delih. Najprej prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In tretji del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predloga spremem 4 in 21 skupaj, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdržani? Zavrnjeno. Predlog se nam je tri. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Predlog se nam je sedemnaest v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Drugi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog sprememb je 15. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 46. odstavek. Kdo je za? Proti? Ni posebej jasno, zato to preverjamo. Preverjamo odstavek 46. Konec glasovanja. Sprijeto. Zdaj pa predlog sprememb je 22. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. 23 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 24 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. 26 za, Lahko preverimo 25, če želite. Preverjamo predlog spremembe 25. Check is closed. Konec glasovanja. Sprejeto z 200, eh, zavrnjeno se popravlja predsednik s 387 glasovi proti. No, malo, malo bolj počasi, pa malo bolj natančno. 26 za, proti. Vzdržani? Zavrnjeno. 27. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Odstavek 62. Za? Proti? Vzdržani? Sprijeto. Predloga smrem 5 in 28 v dveh delih in s pojmenskim glasovanjem. Najprej glasujemo o prvem delu. Glasujte, prosim. Hmm. konec glasovanja zavrnjeno s tristo enaintrideset glasovi proti drugi del poimensko glasujemo prosim konec glasovanja sprejeto s 541 glasovi za. Zdaj pa predloga spremem 629 v dveh delih in s poimenskim glasovanjem. Prvi del. Eh, poimensko glasujemo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del, poimensko glasovanje, glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj glasujemo o 67. odstavku. Kdo je za? Proti? Mislim, da je bilo zavrnjeno, ampak bomo preverili. Preverjamo odstavek 67. Konec glasovanja. 459 glasov za sprejeto. Od, eh, predlog se ne bi sedem, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. No, lahko preverimo, preverjamo predlog spremembe sedem. Glasujemo. Konec glasovanja. 328 glasov za, sprijeto s tesno večino. Predlog smembe 8, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Lahko preverimo. Predlog smembe 8, preverjamo. Jaz pravim, da je zavrnjeno, bomo videli. Glasujemo. Konec glasovanja. In zmotil sem se za sedem glasov. 326 glasov za, 319 proti. Se upravičujem, pravi predsednik. Preveč smo imeli 30, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 9, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 31 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 32, kdo je za, proti, zdržani. Vzdržani. Zavrnjeno. 33 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Zdaj pa glasujemo o osnutku resolucije s spremembami sicer v poemenskem glasovanju. Glasujemo. Konec glasovanja. To je sprejeto s 571 glasovi za, 45 glasovi proti. Čestitke poročevalcu. Eh, sedaj je na vrsti Langenovo poročilo in sicer o izvedenih finančnih instrumentih. Na glasovanje dajem eh, več odstavkov. Eh, 33 za, proti, vzdržani, 34 za, proti, sprejeto, 35 za, proti, vzdržani, sprejeto, 36, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava K, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava X. Ne, Tu je, uh, tu je uh, napaka S. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava X. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj. Resolucija v celoti. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Eh, z veliko večino čestitamo, gospod Langen. Eh, potem imamo tu poročilo gospe Marije Badje in Kučet in sicer internet, eh, internet stvari in mislim, da eh, mora poročevalka spregovoriti in pojasniti, zakaj gre. Tu gre za tri predloge sprememb in sicer bomo v njih glasovali skupaj. Kdo je za, proti, sprejeto. Sedaj pa v celoti celotna rezolucija in sicer poimensko glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino, najlepša hvala, hvala lepa. Sedaj prehajamo na glasovanje o poročilu eh, gospoda Soze Wagnerja o upravljanju interneta in sicer najprej o stavku šest v dveh delih, ločeno glasovanje po delih, poemensko glasovanje, eh, začetek glasovanja v zvezi s prvim delom. poimensko glasovanje končano. Sprejeto. Drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Tudi to je sprejeto. Sedaj gremo na odstavek 14 tudi s poimenskim glasovanjem. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, sedaj gremo na odstavek 16 v dveh delih poimensko glasovanje. Glasujemo v prvem delu. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Tudi sprejeto. Gremo na ustavek 20. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. 29 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 31. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 43 za, proti, vzdržani, sprejeto. E, sedaj pa resolucija s premembami za, proti, vzdržani, sprejeto. Hvala lepa, hvala gospodu Sozi Wagnerju. Sedaj pa prihajamo na poročilo. Winkler in sicer o inovacijski politiki skupnosti v spremenjajočem se svetu. Najprej ostavek 46, prvi del, kdo je za, proti, sprejeto, drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek. Sedaj pa o resoluciji s premembami za, proti, vzdržani, sprejeto. Najlepša hvala, gospod Winkler. Prehajamo na Kešmenovo poročilo eh, in sicer o eh, tisočletnih eh, razvojnih ciljih. Najprej prvi, prvo dopolnilo, šest, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedem, za, proti, vzdržani, sprejeto. Dve. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili? Preverjamo. Preverjamo v zvezi z številko dve. Konec glasovanja. Zavrnjeno je bilo in sicer za šest glasov. 316 je sedaj za. Eh, sedaj pa eh, sedmi predlog spremembe in sicer poemensko glasovanje. Glasujemo v prvem delu. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Poemensko glasovanje se začenja. Konec glasovanja. To je sprejeto. E, sedaj glasujemo o odstavku 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 3. Želite preveriti? Bomo preverili, zelo dobro nam gre, vsaj do sedaj. Torej, predlog spremembe 8. Preverjamo. konec glasovanja. To je bilo zavrnjeno in sicer 266 eh, za, 368 proti. Eh, sedaj pa, oprostite, poemensko glasovanje se popravlja predsedujoči, tu je napaka, torej poemensko glasovanje. The roll call. Konec glasovanja. Glede predloga spremembe 3 se daje predlog spremembe 4. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 8. Za, proti, Zdelo se mi je, da je sprejeto, bomo preverili. Preverjamo predlog spremembe 8 konec glasovanja. Sprejeto 369 za, 263 proti. Sedaj gremo na odstavek 22 v dveh delih s poimenskim glasovanjem. Prvi del preverjamo, glasujemo. Konec poimenskega glasovanja. Sprejeto, drugi del, glasujemo. Ni poemenskega glasovanja pri eh, drugem delu. Torej, kdo je za drugi del? Proti? Vzdržani, zavrnjeno. 23 v dveh delih, oboje s poemenskim glasovanjem. Prvi del, glasujemo. Konec poemenskega glasovanja. To je sprejeto, drugi del glasujemo. Konec glasovanja. To je zavrnjeno. E, sedaj pa predlog spremembe 9. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Odstavek 25 za. Proti? Vzdržani zavrnjeno. Bomo preverili. Odstavek 25. Preverjamo. Konec preverjanja. Sprejeto. Sprejeto, se upravičujem. 27. Za. Proti. Vzdržani, tesno, tesen izid bomo preverili glede ustavka 27. Samo trenutek, glasujemo. Konec glasovanja. Odstavek 27 je sprejet. Imate postopkovno vprašanje? Ja, Se opravičujem, samo to sem želela povedati, da moja naprava med zadnjim glasovanjem ni delovala. Prosim, pošljite tehnika. Hvala. Bomo naredili. E, sedaj pa odstavek 42 v štirih delih in sicer e, poemensko glasovanje vsakič. Prvi del, poemensko glasovanje, začetek. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Četrti del. Četrti del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Sedaj glasujemo o predlogu spremembe 5. Za, proti. Vzdržani sprejeto. Odstavek 47. Poemensko glasovanje glasujemo. Konec poemenskega glasovanja. To je sprejeto. Sedaj pa eh, uvodna izjava E za, proti, Vzdržani zavrnjeno. X za. Proti. Bomo preverili, preverjamo glasovanje. Uvodna izjava X. Glasujemo. Konec glasovanja. To je sprejeto. Sedaj pa resolucija v celoti s premembami, s poimenskim glasovanjem glasujemo. Sedaj pa še zadnje glasovanje. In e, sicer bom potem pojasnil glasovanje pri gospodu Tokešu, eh, oziroma za gospoda Tokeša. Oprostite, prosim, pravi predsedujoči. Poimensko glasovanje. Konec glasovanja. Eh, gospod Cashman, bilo je ugodno glasovanje, čestitamo, 353 za. Čestitamo. Sorry, we, had... Oprostite, tukaj je bilo nekoliko nekaj zmede danes, vendar pa smo, eh, mislim, sedaj s tem upravili. Eh, eh, sedaj pa še zadnje glasovanje, sklep o ustanovitvi in številčni sestavi delegacije za proti vzdržani, to je sprejeto. Sedaj pa kolegi, tisti, ki bi želeli prisluhniti pojasnilu glasovanje v zvezi z gospodom Tokešem, 621 oddanih glasov, to so tisti za in vzdržani glasovi, oddani glasovi za 334, 334 vzdržani. 287, eh, eh, vendar ne štejejo kot odani glasovi. Torej, absolutna večina je 168. Gospod Tokeš je dobil 334 eh, glasov, Eh, več kot zahteva absolutna večina. 168. Eh, Elektronski način glasovanja pa eh, se uporablja kot alternativa odaji glasovalnih lističev nikoli ni nobene možnosti glasovanja eh, proti, kot je bilo pojasneno. Tisti, ki ne želijo, ki ne želijo glasovati za, pustijo, eh, eh, pustijo listič prazen. Sedaj pa še razlage glasovanj. Gospod Lambrinidis ima postopkovno vprašanje. Gospod eh, predsedujoči.